Okay, ladies and gentlemen, let's start. Gospe in gospodje, kar začnimo. Vse skupaj lepo pozdravljam na današnji seji. Danes imamo tri točke, ki jih bomo obravnavali skupaj. Gre za Evropski zaokvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo in razširjanje rezultatov raziskav za usposabljanje in tako naprej. Vse skupaj je pripravil kolega Brezina in ga prosim, da predstavi vsa štiri poročila. Izvolite. Važeni oh, pane predsednik. I'm sorry, Mr. Roy. Še gospod Ošenovski je želel prej spregovoriti. Želel bi čestitati poročevalcu in pa predsedniku, oziroma želel bi čestitati predsedniku za njegov rasni dan. Namreč naš odlični predsednik ima danes rojstni dan, zato mu želim veliko zdravja, želim mu vse najboljše. Se veste, ko dopolniš 18 let, eh, je to vredno proslave. Hvala lepa. Ja, se veste, da nihče ne bi opazil, da sem se za eno leto postaral, ampak eh, sedaj ste to povedali vsem. Kolega Brezina. Uh, umožnjuje mi tato situacija začeti eh, na. Spoštovani gospod predsednik. Izjemo vam bom začel z eh, čestitkami vam za rasni dan, ampak kar takoj lahko prejdemo na bolj resne zadeve. 7. marca je komisija objavila svežen zakonodajnih predlogov. Za nadaljevanje jedrskih raziskav in pripravili, pripravili so tudi okvirni program Evropske skupnosti vse do leta 2013. Um, povezano je z raziskavami, z usposabljanjem, z posrednimi ukrepi, raziskovalnimi središči in tako naprej. Torej, ta program za leto 2012 in 2013 obstaja zato, ker imamo petletno obdobje za Euratom in pa sedemletno perspektivo za Evropsko unijo. In uh, ti dve leti sta izuzeti, torej 2012 in pa 2013. Raziskave so bistvenega pomena za izboljšanje varnosti, za boljšo, bolj učinkovito uporabo virov. Tukaj govorim o jedrskih virih eh, in to tako v industriji, kakor tudi v medicini. Seveda je vse skupaj povezano z, z Evropsko pobudo, industrijsko pobudo za trajnostno jedrsko energijo iz ESNIN. To je ena izmed pobud, eh, ki mm, tvori našo energetsko strategijo. Naj povem nekaj besed o tem, kaj se je mm, zgodilo v zadnjem obdobju. Torej, ne glede na to, kakšno je naše stališče o jedrski energiji in o njeni uporabi za pridobivanje energije, je popolnoma upravičeno se vprašati, ali želimo izrabiti naše jedrske vire ali ne. To je popolnoma zakonito vprašanje. Ampak, eh, ne glede na to, kaj mislimo o tem, moramo vsi podpirati jedrske raziskave. V luči Fukushime Evropa potrebuje še več jedrskih raziskav. Eh, tako za medicinsko uporabo, ko gre za učinkovito izrabo virov, ko gre za jedrsko varnost, eh, reaktorje četrte generacije, um, jedrsko fuzijo in tako naprej. In uh, vsaka država članica pa lahko sama odloči o tem, kako želi uh, raziskovati ali uporabljati te vire. Uh, povečanje varnosti, povečanje učinkovitosti, razvoj znanja je potrebno zato, da ohranimo konkurenčnost evropske industrije. prav gotovo ni res, da Evropska unija jedrski tehnologiji obrača hrbet. Prav tako tega ni storil preostali del sveta. Pa še nekaj bi želel dodati. Nekateri raziskovalni centri, kako naprimer uh, eh, uh, eh, JET v Veliki Britaniji, uh, imajo sredstva zagotovljena samo do konca letošnjega leta. Če želimo zagotoviti kontinuiteto raziskav, moramo poskrbeti za gladek eh, prehod oziroma za, obnov, za obnovitev teh sredstev v letu 2012 in 2013. Glede na pomembnost jedrskih raziskav se veselim eh, današnje razprave, veselim se sodelovanja z poročevalci v Senci. In želim povdariti, da je časovnica zelo tesna. 6. september je rok za uložito predlogo sprememb. Hvala lepa kolegu Brezini za predstavitev, za uvod. Želi kdo besedo? Gospa Hercog. Hvala gospod predsednik, čestitam soporočevalcu, oprostite, poročevalcu. Ta je posvetil svoj poletni premor eh, pripravi poročila, kajti časovnica je bila zelo neprimerna, kakor tudi časovnica za druge dosije, o katerih bomo glasovali. Tukaj se zdi, da so vse udeležene strani v komisiji, v svetu, tukaj v parlamentu. želijo zapolniti to finančno vrzel pri teh programih. Ne sprejemajo se tukaj nekakšne pomembne politične odločitve o jedrske energije. To je pravilen pristop. Naš cilj je prej proračunski, kot pa karkoli drugega. v večini skupin v parlamentu se strinjamo s tem, da je potrebno združiti večletni finančni okvir Evropske unije z um, programom skupnosti za atomsko energijo. In uh, jasno je, da ne smemo tukaj izgubljati preveč časa. Prav tako mislim, da večina političnih skupin razume, da če bo prišlo do velikih sprememb na jedrskem področju, potem je potrebno poskrbeti za bolj intenzivne raziskave, jedrske raziskave in za te raziskave so potrebni finančni viri. Samo na, zato je potrebno zagotoviti finančne vire za. Um, nova področja razis jedrskih raziskav. Verjetno bomo pripravili nekaj predlogov sprememb. Želimo omeniti nove, nova potencialna področja jedrskih raziskav, kako naprimer boljša izboljšanje varnosti in podobno. bomo pa skušali biti čim bolj enotni tukaj v odboru, zato da bomo zagotovili finančna sredstva za te programe. Ne glede na to, ali ste za ali proti jedrske energiji, je to pomembno in s tem se lahko vsak strinja. Mislim, da bomo tukaj v odboru ITRE dokaj enotni pri naših stališčih. Pročevalci opravijo odlično delo, moramo pa si ogledati, kaj se bo zgodilo v svetu, ogledati si je potrebno predloge sveta, te nekako ugraditi v naše poročilo, tako da bomo dosegli kar največje možno strinjanje med svetom in parlamentom. Hvala lepa. Merci beaucoup. Euh, Hvala lepa. Mr. Mezzaro. Gospod Mezzaros. Saroš. Ah, okay. Mesaroš, popravlja poslanec. Hvala lepa. Ker je kolega govoril češko, bom sam govoril slovaško. Verjetno me bo tako bolje razumel. Zahvaljujem se prijatelju, gospodu Brežini, za upravljeno delo. Vprašanje jedrskih raziskav mora biti v srčiki naših eh, prizadevanj. V luči tega, kaj se je zgodilo v Fukushimi, in uh, vseh pomislekov, ki jih je sprožila katastrofa v Okušimi. Države članice so se odzvale na različne načine. V glavnem se strinjam z gospodom Brežino, da potrebujemo več in ne manj jedrskih raziskav po Fukushimi. Moramo raziskati, kaj se je tam zgodilo. In to znanje moramo uporabiti kot priložnost za to, da osvetlimo potrebo po več eh, jedrskih raziskavah. Kot del osmega okvirnega programa bi morali poglobiti jedrske raziskave na vseh področjih In kako je povedala gospa Hercog, moramo zagotoviti, da bodo za to zagotovljena tudi ustrezna finančna sredstva. Nova vprašanja, kako naprimer varno shranjevanje jedrskih odpadkov, eh, varni eh, prevoz jedrskih materijalov, vse to mora biti predmet prihodnih raziskav. Tudi mi moramo to podpreti in tudi dolgoročni program jedrskih raziskav morajo dobiti ustrezna finančna sredstva. Ta, ti programi so usmerjeni v fuzijo. Tukaj govorim o programu ITER, ki, eh, kjer trenutno zadeve niso posebno rožnate. Mislim, da ne smemo obrniti hrbta jedrskim raziskavam, ampak moramo naša prizadevanja tukaj podvojiti. Hvala, gospa Jordan Cizel. Hvala lepa. Vlaganja v energetiko nasploh so bila v Evropske uniji v zadnjih treh desetletjih štirih eh, preniska. Seveda to vključuje tudi vlaganja v raziskave, še posebej pa eh, je bila tu, so bile preniska vlaganja v razvoj jedrske energije, zlasti po nesreči v Črnobilu. In šele ko smo začeli se zavedati, da Eh, zanesljivost napajanja ni nekaj, kar se samo po sebi zgodi in ko smo se zavedli tudi problemov s toplogrednimi plini, smo začeli o jedrski energiji in o potrebnih vlaganjih v ta vir energije nekoliko bolj resno govoriti, kajti ne moremo biti na eni strani proti nekemu veru energije, na drugi strani pa računati, da, bomo, eh, da bo prav iz tega vera elektrika eh, zanesljivo proizvajana. Mi pa ne bomo nič storili oziroma jo bomo uporabljali v neke eh, vprašljive promocijske namene. Zato je treba spremeniti okolje in mislim, da ga spreminjamo in pod to okolje, primerno okolje za varno delovanje jedrske energije zagotovo spadajo tudi ustrezne finance, financiranje raziskav in razvoja. Strinjam se s tem, kar je pripravil poročevalec, kar je danes povedal in zato mu tudi čestitam. Uh, treba se je pravilno odzvati na Fukushimo. Eh, in poskrbeti za raziskave, ki ne le vzdržujejo ustrezno varnost, ampak jo tudi nenehno izboljšujejo, kar pravzaprav je praksa tu v Evropi. Strinjam se tudi, da je potrebno gledati naprej v razvoj novih možnih tehnologij, recimo četrto generacijo, ki nam bo omogočila bistveno bolj učinkovito izrabo virov. Seveda kljub dolgoročnosti moramo ostati optimistični glede um, fuzije uh, in pa ne smemo pozabiti na to, da jedrska energija uh, proizvaja odpadke, da je potrebno za nje ustrezno poskrbeti in da je ena od možnosti, uh, ki je še potrebna za nadaljne raziskovanje, tudi recikliranje teh odpadkov. Uh, malce dlje bi se ustavila pri skrbi za človeške vere. Eh, poročevalec je zelo dobro pripravil amandma, kjer je poudaril, kako pomembni so človeški veri. Pravzaprav je, ehm, če pogledamo tveganje eh, jedrskih tehnologij v celoti, vidimo, da je prav tisti šibek faktor, je pravzaprav človeški dejavnik mnogo bolj kot pa sama tehnologija. Eh, tu poročevalec pravi, da moramo pač vlagati v človeške vire, v nenehno izobraževanje in trening, eh, zaradi tega, eh, ker računamo, na, da bo ta energija, da bo jedrska energija ostala pomemben del energetske mešanice tudi v prihodnosti, glede na naše strateške dokumente in zaradi tega, ker je treba poskrbeti za dekomisijo. Mislim pa, da moramo tu zraven še poudariti, Eh, tudi skrb za eh, jedrsko varnost in da tudi to področje eh, potrebuje dodatna sredstva, kajti jedrsko varnost, zlasti z vsem tem, kar se dogaja po nesreči v Fukušimi, moramo nenehno izboljševati in mislim, da se s tem pravzaprav ujameva z kolegico Hercegovo, ki je govorila prav o tem dejstvu. Glede časovnega okvira pa seveda eh, mislim, da je prav, da je časovni okvir za jedrske raziskave čim bolj skladen s časovnim okvirjem ostalih eh, strateških smernic na drugih področjih in da je zato pristop, ki ga je zauzel poročevalec, pravilen, da gremo v neko eh, normalno kontinuiteto pri podaljšanju tega programa. Kolega Tosnovski.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 raziskavah. V luči tega, kaj se je zgodilo v Fukushimi, je presenetljivo, da je gospod Brezina uspel pripraviti tako dobro poročilo. Kolegi so bolje povedali eh, nekaj o tem, zato se ne bom ponavljal. Strinjam se s tem, da se raziskave morajo nadaljevati. Katastrofa v Fukushimi ne sme pomeniti konca jedrskih raziskav. V vsej zgodovini človeštva je bilo tako, da so se ljudje naučili um, nekaj novega iz katastrof. Skušali so ugotoviti, kaj je šlo narobe. Številne katastrofe so nam omogočile, da smo se naučili iz naših napak. In katastrofe so pogosto pomenile zagon za tehnološki razvoj bolj zapletena, kot postaja tehnologija, bolj zapleteno je tudi preprečiti določena tveganja. Zato potrebujemo jedrska, jedrske raziskave za zagotavljanje večje varnosti. Varnost je v jedrskem sektorju bolj pomembna kot kjerkoli drugje. Jedrska varnost ni zgolj vprašanje jedrske energije in jedrske tehnologije. Raziskave na tem področju nas lahko naučijo veliko stvari, ki so pomembne tudi za druga področja. Poročevalec je povedal, da lahko vsaka država članica sprejme svojo odločitev in sam menim, da moramo podpreti jedrske raziskave, tako da bomo lažje razumeli, dogodke, ki smo jim bili priča v preteklosti. Sedaj še nekaj besed o projektu ITER. Kakor je povedal poročevalec, je fuzija ena izmed razsežnosti jedrskih raziskav. In mislim, da je napočil čas za eh, intenzivno raziskave na tem področju. Mislim, da, bolj, da potrebujemo tudi boljše upravljanje. Moramo vedeti, v katero smer želimo iti. Poslanci moramo imeti jasno idejo o časovnem okviru tega programa. Veliko izmed nas ima izkušnje iz akademskega sveta, iz uh, univerz, In vemo, da obstaja nevarnost, da raziskave postanejo same sebi namen, kadar je časovnica predolga, kakor to velja za program ITER. Poskrbeti moramo za to, da bo ta projekt ostal v središču naše pozornosti. Kolegica, ki je govorila pred menoj, je govorila o pomembnosti tega, da se še naprej usposablja strokovnjake na jedrskem področju. Zagotoviti moramo, da imamo takšne vire vedno na razpolago, kajti jedrska energija bo v prihodnih letih zelo pomembna v Evropski uniji, ne glede na to, ali je trenutno moderna ali ne vedno bomo potrebovali dobro usposabljene strokovnjake na področju jedrske energije in eh, mi moramo poskrbeti za to, da ne bomo zapostavljali teh veščin. Kot poročevalec v senci naj povem, da podpiram poročilo in da čestitam poročevalcu. Mislim, da je poročilo zelo ravnoteženo dobro in prepričan sem, da bomo skozi naše razprave še izboljšali to že odlično poročilo. Hvala. Hvala, gospa Hitner. Dziękuję bardzo, dziękuję koledze za bardzo wnik. Hvala lepa. Mislim, da je gospod Bržina pripravil odlično poročilo. Če si ogledate predloge sprememb, postane jasno, da smo si to temo ogledali z vseh eh, najrazličnejših vidikov, na poglobljen način in eh, ta pristop odraža pomembnost te teme. Ljudje želijo vedeti, kaj za nas pomeni jedrska energija. In mi moramo razumeti, da jedrska energija ne bo preprosto izginila. Ne bomo zaprli vseh jedrskih elektran v Evropi. To se ne bo zgodilo, čeprav so to nekateri trdili po katastrofi v Fukushimi. trenutno se moramo osredotočiti na jedrske raziskave, te je potrebno okrepiti. Predmet raziskav je potrebno razširiti. Poročevalec je omenil tudi varnost. Kakor vemo, v Fukushimi ni bila tehnologija tista, ki je odpovedala. Ne, odpovedali so varnostni ukrepi. Raziskave na področju dvojnega varnostnega sistema bi nam lahko v prihodnosti pomagale. Skratka, kako je bilo že povedano, raziskave se morajo nadaljevati, potrebno je razširiti polje raziskav, ni dovolj, da o tem samo, in, ni dovolj, da o tem samo govorimo, ampak je potrebno poskrbeti tudi za to, da bodo jedrske raziskave ustrezno financirane. Na ta način bomo lahko se odzvali na potrebe v 21. stoletju. Poročevalec je omenil tudi pomembnost jedrskih odpadkov, ne samo vprašanje skladiščenja in pa prevoza, ampak tudi raziskave na področju neutralizacije odpadkov. Do sedaj smo se osredotočili na skladiščenje in prevoz, smo pa zanemarjali, zanemarjali tehnologije, ki bi lahko neutralizirale um, radioaktivne odpadke ali izrabljeno gorivo. Sama bi izpostavila tudi pomembnost eh, našega sporočanja javnosti. Ljudje menijo, da je jedrska energija najnevarnejša oblika energije. Zato moramo bolje sporočati, ljudje moramo pojasniti, biti moramo verodostojni in jim pojasniti, kako se uporablja jedrska energija. Na ta način bi lahko naredili veliko za izboljšanje našega sporočanja in tudi to sporočanje je potrebno financirati. Zato pozivam kolege iz najrazličnejših držav članic, da naj nekaj nas storijo v tem smislu. Vemo, da nas čakajo javne razprave, eh, zato se moramo tega vprašanja lotiti čim prej moramo se odzvati na pomisleke in skrbi naših prebivalcev. Ljudje želijo informacije in želijo določena zagotovila. Zato jim moramo dati informacije na razpolago, drugače bodo še vedno obstajali neutemeljeni strahovi. Kolegica Rivazi. Merci, merci, monsieur président, merci, monsieur rapporteur. Alors, euh... Hvala lepa, gospod predsednik, gospod poročevalec. No. Skupina zelenih se pri tem poročilu sploh ne strinja s tem, kar je bilo povedano. 443 reaktorjev je uh, na svetu, nekateri nemški reaktori so se zaprli in samo nekaj mesecev nazaj smo imeli izkušnje s katastrofo v Fukushimi. Varnost je ključnega pomena. Najprej je potrebno zagotoviti varnost. Ampak to pomeni, da se moramo iznebiti. Da se moramo iznebiti podizvajalcev, kajti vemo, da imamo podizvajalce in podizvajalce podizvajalcev in to slabi varnost. Tu je potrebno okrepiti um, regulacije. Imeli smo tudi stresne teste, ki so stali na milijone evrov na reaktor. E, če bi imeli zadržanje jadrskih odpadkov v posameznih bazenih in tako naprej. In potem se postavlja vprašanje, ali je uredno plačati vse te milijone za te reaktorje, ki so morda tvegani ali pa ne. Če danes berete nek časopis, lahko preberete, da izgradnja betonskih bazenov še ne zagotavlja potrebne varnosti in eh, da če uporabljate urani, proizvajate molekule ali materijale, ki v naravi sploh ne obstajajo. Dobro, sedaj pravite, imamo reaktore četrte generacije, ampak eh, to ne odpravi problema radioaktivnih odpadkov. Potem govorite tudi o fuziji. Fuzija bo morala še vedno rešiti pomembne probleme znanosti par... parlament je rekel, da bo uložil 6 milijard evrov in sicer smo o tem govorili že leta 2006, sedaj smo leta 2011, govorimo o naložbah od 11 do 15 milijard. Tudi v ZDA so že začeli z določenimi projekti, ki jih imenujejo Jet Projects, pa še vedno nismo razrešili problemov. Sedaj se okvarjamo z programom ITER. Najprej bomo morali pogledati, kaj se dogaja s eh, odpadki, kako razrešujejo to vprašanje v Angliji. Mislim, da bomo rezultate dosegli šele nekje leta 2100. Imam pa en predlog, gospod poročevalec. Že prejšnji kolegi so povedali, da bi morali izboljšati izobraževanje in usposabljanje. Kaj se je zgodilo med nesrečo v Fukushimi? Kot veste, po celem svetu obstajajo naprave, ki bi lahko odpihnile oblak prahu, ki je prišel iz Fukushime. Ta mednarodna mreža je bila vzpostavljena v okviru mednarodnega sporazuma za zagotavljanje jedrske varnosti CTBT. Naprimer, CZ, CINON in drugi elementi so bili takrat v zraku. Rezultati vseh teh študij in preiskav niso na voljo za državljane. Zato bi morali najprej izboljšati posredovanje informacij. Glede na to, da smo dolžni trpeti tudi posledice takšnih nesreč, mislim, da smo upravičeni do ustreznih informacij. Takrat, ko je bil podpisan ta sporazum o prepovedi jedrskih poskusov, so se o tem dogovorili, vendar bi morali vse te podatke dati na voljo tudi javnosti. Kaj bomo storili, če bo prišlo do nove nesreče. Več kot 430 reaktorjev na svetu obstaja in zagotovo bo prišlo do naslednje nesreče. Zagotovo se bo zgodilo kaj, na kar nismo pomislili. Zato je zelo pomembno, da imajo vsi državljani dostop do informacij. V tem trenutku so samo države in tisti, ki delajo na področju jedrske energije, upravičeni do dostopa do teh informacij. Te informacije bi morale biti javne. Mislim, da je to nujno potrebno, če želite zagotoviti preglednost. Hvala. Kollege Rübig. Kollege Rübig. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Hvala, gospod predsednik. Mislim, da je to zelo pomembna tema. In tukaj je bo bistvenega pomena tudi mednarodno sodelovanje. Zato je potrebno okrepljeno sodelovanje z eh, mednarodno organizacijo za jadrsko energijo. Skupaj z EIO eh, e e moramo končno zastaviti zavezujoče standarde, ki jih bodo kasneje lahko preverili tudi regulatori in ti regulatori morajo biti tudi opremljeni z vsemi potrebnimi eh, pristojnostmi. Francija kaže na to, da neodvisen regulator potrebuje močne pristojnosti um, v luči katastrofe na japonskem je postalo pomembno tudi vprašanje sanacije. Tukaj se uh, pojavljajo veliki stroški tudi za uporabnike za potrošnike in zato bo tudi to vprašanje v prihodnosti pomembno. Kar se tiče ITER-ja, tukaj so prav tako pomembne mednarodne pogodbe in pri teh mednarodnih pogodbah moramo paziti na to oziroma moramo razumeti, da je trenutno finančna situacija slaba. In zato moramo poskrbeti za konkretne cilje do leta 2020. Potrebno je te cilje določiti eh, tudi v mednarodnih pogodbah. Hvala. Gospod Odi. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi rad iskreno čestital Janu Brežini, ki je opravil res izjemno delo in je naredil neke vrste povzetek vseh teh zelo kompleksnih vprašanj. Tudi obrazložitev, ki jo je pripravil, je zelo dobra. V teh poročilih najdemo neke vrste povzetek vseh posameznih nesreč, ki so se zgodilo in po eni strani se zavedamo tudi, kakšne nesreče nas še lahko čakajo. Kaj se je zgodilo v mestu Tul, ko so želeli v tem mestu v Rudegajah postaviti železnico? Takrat so prepovedali postavitev železnice, zato ker so mislili, da je vlak pač nek, nekaj nevarnega, ampak Dejstvo je, da so se stvari potem spremenile, zato bi morali, tako kot so storili v tem majhnem mestu, kjer so prepovedali vlak, najeti najboljše strokovnjake, ki nam bodo nekoliko osvetlili vse te teme in odpihnili naše strahove. Dobro je, da končno tudi v našem odboru govorimo o vseh teh znanstvenih vprašanjih. Kot so povedali ostali kolegi, govorimo o težavah, ki se pojavljajo pri znanstvenih raziskavah, ki se pojavljajo pri ITER-ju. Pomembno je, da podpremo fuzijo. Druga pripomba. V eni od predhodnih razprav sem podal tudi predlog, da bi v okviru skupnega raziskovalnega sveta ali pa skupnega raziskovalnega območja vzpostavili program, ki bi združeval inženirje v Evropi. Naši inženirji so najboljši na svetu in s pomočjo tega programa bi lahko zagotovili tudi najboljše možno usposabljanje in izobraževanje v šolah. Zanima me, ali ne bi bilo možno imeti na voljo najboljših specialistov za razgradnjo jedrskih elektraren. Pred približno sto leti se s tem niso toliko ukvarjali. Čez sto let se bomo morali še kako ukvarjati z vprašanjem razgradnje elektraren, zato bi morali, po mojem mnenju, v to področje veliko več uložiti in ga bolje raziskati. Sekretarjat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 želim izraziti zahvalo našemu poročevalcu za opravljeno delo v zvezi z nedokončano razpravo glede energije, energetske mešanice in vloge jedrske energije v tej energetski mešani. Strinjam se, da po Fukushimi Evropa bolj kot kdajkoli potrebuje jedrske raziskave. Zato moramo ohraniti sedanjo raven človeških verov, znanj in know-howa. Nikakor sedaj ne potrebujemo manj jedrskih raziskav, samo zato, ker so nekatere države obrnile hrbet proizvodni jedrske energije. Prav tako se strinjam s poročevalcem Ko govori o jedrski varnosti in pomembnosti jedrskih raziskav za jedrsko varnost, tudi sam menim, da bi morali nadaljevati z raziskavami jedrske fuzije, kajti Evropa enostavno nima izbire, mi moramo poiskati vire energije in zelo kratkovidno bi bilo, če bi v tem času zaustavili projekt ITER, enostavno zato, ker je časovnica predolga in ker nekateri od nas niti ne bomo živeli tako dolgo, da bi sploh videli rezultate tega projekta. Prav tako pozdravljam ulogo majhnih in srednje velikih podjetij v jedrskih raziskavah. Pozdravljam pa tudi tisti del, ki govori o kmetijstvu, bolnišnicah in industriji, ki so prav tako odgovorni za jedrske odpadke. Hvala lepa. Besedo dajem komisiji, gospodu Stromajerju, potem pa še gospodu Brežini. Hvala lepa, gospod predsednik. Komisija se želi zahvaliti poročevalcu za uravnoteženo poročilo in tudi za vložene predloge sprememb. V zvezi s slednjimi pa želim povdariti, da pri pripravi splošnega pristopa sveta, govorim pod nadzorom sveta, ki je tudi tukaj zastopan, je postalo torej jasno, da nekatere države niso ravno navdušene, če sem diplomatski, v zvezi z omembami prihodnih reaktorskih sistemov. Zato bi lahko razmislili, ali bi vse te amandmaje reorganizirali, ali morda to ni kontraproduktivno za razprave s svetom. Prav tako se želim zahvaliti za vse tiste prispevke, ki so se navezovali na ITER projekt. In kar zadeva prispevek gospe Rivezi, želim povedati, da je prejšnji teden Čet uspešno proizvedel prvo plasmo. Prva poročila, ki smo jih dobili, je, da je bila kakovost ustrezna. Če se torej odzovem na to, kar je povedala gospa Rivezi, mislim, da že imamo prve rezultate z tem četom. Prav tako želim zaključiti. Želim se zahvaliti tudi, kar zadeva Euratom 7 plus dosije, vključno s financiranjem za ITER. Upam, da bomo to spravili pod streho čim prej. Hvala. Hvala lepa. Še enkrat poročevalec, gospod Brežina. Dame in panove. Dame in gospodje, najlepša hvala vsakemu od vas, ki ste izrazili svoje stališče. Najprej želim poudariti, kako pomemben je vidik financiranja, ki ga je omenila gospa Hercogova. Poskrbeti moramo za to, da se bodo jedrske raziskave lahko nadaljevale, to pa seveda pomeni ustrezno financiranje. Dejstvo je, tako kot so povedali nekateri kolegi, da so človeški viri zelo pomembni. Gospa Jordan Cizel, gospod Mesaroš in drugi so se dotaknili tega vidika. In Res je. Dejstvo je tudi, da v primeru projekta ITER zelo pogosto razmišljamo o slabostih pri upravljanju s tako velikimi projekti. Gospod Tošanovski je to omenil, gospa Hibner je spregovorila o pomenu komunikacije in PR-a pri razlaganju tega, kakšen je kontekst jedrske energije nasploh. In uh, gospa Rivazi, dejal bi, da sem tudi sam za čim večjo transparentnost v primeru jedrskih nesreč, v primeru širjenja cezija in drugih elementov, ki so se sprostili v Fukushimi, v takih primerjih bi potrebovali popolno transparentnost spremljanja, kaj se dogaja. Mislim, da ne bi smelo biti nikakršnih omejitev za raziskave. Vem in to pravim tudi komisiji, vem, da nekatere države nočejo iti v smeri reaktorjev četrte generacije. Tega se zavedam, vendar pa ustrajam, da bi raziskav ne smeli omejevati, ko gre za reaktorje četrte generacije. Gospod Rubik, mislim, da sem v enem od svojih predlogov sprememb omenil tudi izboljšanje sodelovanja z IAEA. E Gospod Odi ima prav, ko se je dotaknil številnih točk in glede na to, da je rok za vložitev predlogov sprememb tako kratek, namreč 6. september, je vse, kar bom naredil, to, da rečem, da se veselim sodelovanja z vsemi poročevalci v Sinci in upam, da se bomo lahko držali vseh rokov na tak način, da se bodo jedrske raziskave v prihodnih letih lahko nadaljevale. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Brežina. Najlepša hvala. Tudi sam ne bom ponavljal, kakšni so roki, to ste povedali že sami, roki so kratki, ampak tak je bil dogovor, zato da zadeve spravimo do konca. Lepo prosim vse kolege, da sodelujete pri tem. Kolega Brežina nam je pripravil izvrstno podlago, med počitnicami je delal, zdaj je vrsta na nas, da se tudi mi odzovemo. Hvala lepa, to je zelo težko poglavje, ker, je, ker nosi zelo močan političen naboj, vendar pa sem prepričan, da bomo prišli do pozitivnega rezultata. Še enkrat hvala lepa in s tem zaključujem to točko dnevnega reda. S tem prehajamo, ne, ne prehajamo, ker smo prezgodni, sledi glasovanje in zato moramo počakati do desetih. Sledi kratka pauza, da lahko malo vdihnete zrak, ob desetih pa nadaljujemo. Dame in gospodje, če želite, lahko začnemo. Tudi če ne želite, bomo začeli. Ja. Minute, Še eno minutko, dame in gospodje. Gospod Henen, gospod Henen nam želi nekaj povedati. Izvolite. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo žal mi je, da vas sedaj morim s tako majcenim problemčkom, ampak tehnične težave imam z jakostjo zvoka. Poslušam francoski prevod in moram reči, da je prevod izvrsten, vendar zelo slabo slišim. Zato moram vedno znova dati volumen na maksimum, ampak tisti, ki govorijo za menoj, govorijo še bolj glasno, kar pomeni, da se stalno igram z gumbki in se znajdemo v situaciji, ko bodi si ne slišim nič, bodi si je zvok tako na glasi, da me bodo eksplodirala v šesa. Tako da, če bi storili kaj v zvezi s tem, bi vam bil res zelo, zelo hvaležen. Hvala. <laughs> Nein, nein, ja, also da bitten wir doch dringend drum. Das können wir nicht veranlassen, wirklich nicht verantworten, dass sie hier taub werden und nicht mehr zu. Ja, seveda ne želimo, da bi oglušeli. Morda lahko prosimo tolmače v francoski kabini naj govorijo nekoliko glasneje. Sicer je zelo redek pojav, da francozi govorijo potihem. Se opravičujem za to pripombo. Če ne bo bolje, se oglasite še enkrat, lepo prosim. Dobro. Prehajamo na glasovanje. Najprej memorandum o sodelovanju med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike pri raziskavah in razvoju na področju civilnega letalstva. Prehajamo na elektronsko glasovanje. Upam, da imate vsi svoje kartice, tako da bomo neposredno elektronsko glasovali. Začenjamo z glasovanjem. Vse skladno. Okay, alles klar. 46 Ja-Stimmen. 46 glasov za, eden proti, noben vzdržan. Velika večina za poročevalec bo tega vesel. 12. S tem prehajamo na točko 12. Nekoliko bolj zapleten predlog gospe Matijas. Veliko glasovanja bo in sedaj se bomo potrudili, da vse skupaj čim bolj elegantno rešimo. Kompromis 9. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijeto. Kompromis 21. Gegenstim. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. Kompromis 10. Za. Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 11 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 12 za proti vzdržani sprejeto. 75 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 13 za proti vzdržani sprejeto. Sprijeto. Kompromis 14. Za. Proti. Ozdržani. Sprijeto. Kompromis 15. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani sprejeto. 116 za, proti, vzdržani sprejeto. 118 za, proti.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 Proti? Vzdržani. Sprejeto. 130 za. Proti? Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 23 za. Proti? Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 24 za. Proti? Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 40 za. Proti? Vzdržani. Sprejeto. 154 za. Proti? proti, vzdržani sprejeto, 155 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 25 za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis 26 za, proti, vzdržani sprejeto, 211 za, proti, vzdržani sprejeto, 165 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. Kompromis 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 181 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 29 za, proti, vzdržani, sprejeto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 vzdržani, sprejeto. Kompromis 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 38 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 42 za, proti, vzdržani, sprejeto. 279 za, proti, vzdržani, sprejeto. 282 za, proti, vzdržani, sprejeto. 283 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 41 za, proti, vzdržani, sprejeto. 291 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 43 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 44 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 45 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 46 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 47 za, proti, vzdržani sprejeto. 296 z ustnim predlogom spremembe. Za? Gospa mi, Matijas, želite še besedo? Ne, je urejeno. Torej, 296 z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. 302 za, proti, vzdržani, sprejeto. 306 za. 306. Imamo tukaj dodatni ustni predlog spremembe. Tega nimam zavedenega. Ima kdo v ustni predlog spremembe, gospod Matijas? Pa Matijas, pite se. Izvolite. Hvala. Da, dejansko obstaja ustni predlog spremembe in sicer bom to prebrala v angliščini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 Dobro, potem glasujemo. Torej, z ustnim predlogom spremembe 306 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 324 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 325 za, proti, vzdržani, sprejeto. 326 za, proti, vzdržani, sprejeto. Lahko še enkrat preverimo. 326 za. Proti. Zavrnjeno. 328 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 330 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 49 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 341 za. Proti. Vzdržani sprejeto. morda bo treba preveriti. Torej, 341, glasujemo elektronsko. Izvolite. Closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 347 za, proti. Sprejeto. 349 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 50 za, proti, vzdržani sprejeto. 360 za, proti, vzdržani sprejeto. 366 za, proti, vzdržani sprejeto. 367 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 51 za, proti, vzdržani sprejeto. 378 za, proti. Lahko še enkrat dvignete roke, prosim. 378 za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 382 za, proti, vzdržani, sprejeto. Najprej pa še navedbe. Ena za proti sprejeto, dve za proti sprejeto, tri za proti sprejeto. Kompromis ena za proti vzdržani sprejeto. Kompromis dva za proti vzdržani sprejeto. Enajst za proti vzdržani sprejeto. Kompromis tri za proti sprejeto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 proti vzdržani sprejeto. Kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto. 38 za, proti vzdržani sprejeto. 45 za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj glasujemo v bloku in sicer FEM, A, B, C in 8. Kdo je za? Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Fem 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Imko 18, glasovanje po delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto. Imko 23 za, proti vzdržani. Sprejeto. Peš 14 drugi del za, proti vzdržani. Sprejeto. Regi 4 prvi del za, proti vzdržani. Sprejeto. Regi 10 za, proti vzdržani. Sprejeto. To je to. Prehajamo na končno glasovanje, elektronsko glasovanje. Izvolite. En glas EPP-ja imamo preveč. Okay. Okay. Zdaj je vse v redu. Glasovanje je zaključeno. z veliko večino sprejeto. Čestitke, gospa Matijas. Hvala lepa. Herzlichen Dank auch an alle, die da mitgearbeitet haben. Mit hvala tudi vsem, ki so sodelovali, sodelavci, poročevalci v senci. Hvala za to, da ste nam s kompromisi življenje pri glasovanju nekoliko olajšali. Gospa Matijas, izvolite. Bitte. Obrigada, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da se je ob tej priložnosti potrebno zahvaliti vsem kolegom, ki so nekoliko skrajšali svoje poletne počitnice za to, da so lahko sodelovali pri pripravi kompromisnih predlogov sprememb. Običajno se ne bi posebej zahvaljevala, ampak glede na to, da je bilo opravljeno izjemno delo, se želim zahvaliti vsem tistim, ki so opravili izjemno delo in ki me niso pustili same. Hvala lepa. Prima, danke schön. Super, hvala. Prehajamo na točko 13. Gospa Cavela je poročevalka. Tudi tu imamo pred seboj glasovalni seznam. Začenjamo z glasovanjem. Amadma 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 3, 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7, 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Deset za, proti, vzdržani, sprejeto. Enajst, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti. Lahko še enkrat eh, dvignete roke, kdo je za proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo. Torej, enajst, drugi del, elektronsko glasovanje. Glasujemo. EPP ima enega preveč. Je zdaj bolje? Še ne, še vedno imamo enega preveč. Dobro, zdaj je v redu. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 12 za, proti, vzdržani, sprijeto. 13 za, proti, Poglejmo še enkrat. 13, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijeto. 14 za proti, vzdržani sprejeto, 15 za, proti, vzdržani sprejeto, 16 za, proti, vzdržani sprejeto, 17 za, proti, vzdržani sprejeto, 18 za, proti, vzdržani sprejeto, 19 za, proti, vzdržani sprejeto, 20 za, proti, vzdržani sprejeto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 Tudi 22. Dobro, 22 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 23 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 24 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 26 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 27 za. Proti. Vzdržani sprejeto. 28 za. Proti vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 in 35 sta identična za, proti, vzdržani, spregjeto. 38 za, ne, tukaj piše, da postane brezpredmeten 37, torej 38 za, proti, vzdržani, sprejeto 39 za, proti, vzdržani, sprejeto 39 za, vzdržani, zavrnjeno 40 za, proti vzdržani, sprejeto 41 za, proti vzdržani, sprejeto 42 za, proti vzdržani, sprejeto 43 za, proti vzdržani, sprejeto in še končno elektronsko glasovanje glasujemo. PPE. EPP ima ponovno en glas preveč, ne vem, kaj je narobe. Po počitnicah se je očitno nekaj zgodilo. Dobro, glasovanje je zaključeno, sprejeto. Čestitke, gospa Cavela in vsem ostalim kolegom. Hvala za opravljeno delo. Prehajamo na poročilo Butikofer. Kolega Tomas, vidite, da imam na svoč. Kolega Turmes je zaprosil za besedo. Butikofer kan sebst, hoče morgen, nič anvis gospod Viti Kofer danes ne more biti prisoten, zato me je prosil, naj se zahvalim proševalcem v Senci za dobro sodelovanje. Pri glasovanju, ko bomo glasovali tudi o reaktorju ITER, smo kot zeleni mnenja, da ta projekt eh, ni smiseln in če bomo še naprej potrošili toliko milijard za ta program, bomo na koncu glasovali proti, čeprav je poročevalec eh, in poročevalci v senci so bili za večino dela poročilo zadovoljni. Ja, je bil zadovoljen ali relativno zadovoljen, sprašuje predsednik. Aha, na drugih področjih je bil uh, zadovoljen. To se mi zdi Dobro, da je gospod Bütikofer bil zadovoljen. No, vašo izjavo bomo vzeli na znanje. Kaj pa je to zdaj za eno zapleteno glasovanje? 60, 88 moram povedati številke. Za, proti. Šestdeset, osem in osemdeset, še enkrat za, proti, vzdržani, zavrnjen. Šestdeset, dvainšestdeset. Aha, želite, da preverimo. Torej, šestdeset, oseminosemdeset eh, preverjamo elektronsko. Ja, ja, ja. Alles klar, closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prav sem imel. Povedal bom samo zadnji dve številke, se strinjate? 25. Glasujemo, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Nič, nič, ne, o tem ne bomo glasovali. 26, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti vzdržani sprejet, 29 za, proti vzdržani sprejet, 30 za, proti vzdržani sprejet, kompromis 1 za, proti vzdržani sprejet, 32 za, proti vzdržani sprejet, nič 1 za, 61 nič 1 za. Enašestdeset nič ena za, proti, ustašani, sprejet. Devetindevetdeset za, proti, ustašani, sprejet. Osemindevetdeset za, proti, ustašani, sprejet. Dvajset za, proti, ustašani, sprejet. 33 za proti vzdržani sprejet, 34 za proti vzdržani sprejet, 35 za proti vzdržani sprejet, 15 identičen, 94 za proti vzdržani sprejet, nič dve proti za, proti, vzdržani, zavrnjen. Nič tri za, proti, vzdržani, zavrnjen. 37 za, proti, vzdržani, sprejet. 38 za, proti, vzdržani, sprejet. 39 za, proti, vzdržani, sprejet. 40 za, proti, vzdržani, sprejet. 21 za, proti, vzdržani, sprejet. A, želite, da preverimo? Dobro, 21 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. 41 za proti vzdržani, sprejet, 42 za, proti vzdržani, sprejet, 17 za, proti vzdržani, sprejet, 43 za, proti vzdržani, sprejet, 44 za, proti vzdržani, sprejet, 45 za, proti vzdržani, sprejet. 87 za, proti vzdržani. Sprejet. 76 pravi predsedujoči. 46 se popravlja. Za, proti vzdržani. Sprejet. Sedaj pa glasovanje po delih. glasovali bomo samo o drugem in tretjem delu. Drugi del eh, predloga smo imeli 24 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Tretji del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa 47 za, proti, vzdržani, sprejet. 48 za, proti vzdržani sprejet, 49 za proti vzdržani sprejet, 90 za proti. Še enkrat, 90. Kdo je za? Proti. Preverili bomo elektronsko. Glasujemo. Closed. Abgelehnt. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 50. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejet. 51 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 52 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 53 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 54 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 55 za. Proti, proti, vzdušani, zavrnjen. 18 za, proti, vzdušani, zavrnjen. Zavrnjeno. Ja, ni treba, da zahtevate preverjene še preden povem končno odločitev. 102 za, proti, vzdržani, sprejet, 56 za brezpredmeten, 111 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 57 za, proti, vzdržani, sprejet, 58 za, proti, vzdržani, sprejet, 59 za, proti, vzdržani, sprejet, 60 za, proti, vzdržani, sprejet, 61 za, proti, vzdržani, sprejet, proti vzdržani sprejet, 62 za proti vzdržani sprejet, 63 za proti vzdržani sprejet, 64 za proti vzdržani sprejet, 91 za proti vzdržani zavrnjen, 92 za proti vzdržani sprejet, proti vzdržani. Ja, kaj pa zeleni? 92. Še enkrat. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 65. Brezpredmeten. A ne, ni brezpredmeten. Glasujemo. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejet. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Soglasno zavrnjen. 66 za, proti, vzdržani, sprejet. 67 za, proti, vzdržani, sprejet. 68 za, proti, vzdržani, sprejet proti vzdržani. Sprejet. 69 za proti vzdržani. Sprejet. 70 za proti vzdržani. Sprejet. 71 za proti To ni jasno. Še enkrat. 71. Kdo je za? Proti. bomo preverili elektronsko. 71, glasujemo elektronsko. Closed. Konec glasovanja. Sprejet. 110 za, proti, vzdržani zavrnjen, 9 za, proti, vzdržani zavrnjen, 72 za, proti, vzdržani zavrnjen vzdržani, zavrnjen. 73 za, proti, vzdržani. Sprejet. 74 za, proti, vzdržani. Sprejet. 75 za, proti, vzdržani. Sprejet. 10 za, proti, vzdržani. Sprejet. 11 za, proti, vzdržani. Zavrnjen. 76 za, proti, vzdržani ustašani. Sprejet, 77 za proti ustašani. Sprejet, 78 za proti ustašani. Sprejet, 79 za proti ustašani. Sprejet, 80 za proti ustašani. Sprejet, 93 za proti ustašani vzdržani, sprejet, 12 brezpredmeten, 81 za, proti, vzdržani, sprejet, 82 za, proti, vzdržani, sprejet, 104 za, proti, vzdržani, sprejet, 83 za, proti, vzdržani, sprejet, 84 za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. 85 za, proti, vzdržani sprejet. 23 za, proti, vzdržani sprejet. 95 za, proti, vzdržani zavrnjen. 96 za, proti, vzdržani sprejet. 86 za, proti, vzdržani sprejet sprejet, 97 za, proti ustašani, zavrnjen. In še končno glasovanje, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Prosim, da predate čestitke kolegu Bujtikoferju, sedaj pa bo spregovoril še gospod Eler. Ja. Liebe Kollegen, ich möchte noch mal Spoštovani kolegi, prosim vas za nekaj pozornosti. Um, glede tega, kar je povedal gospod uh, Turmes, v proračunskem procesu se bomo težko uveljavili, kajti proračunski proces um, vodijo predvsem odbor za proračun. Če imamo poročevalce iz političnih skupin, ki izpogajajo kompromise za drugimi političnimi skupinami, pa potem politična skupina glasuje proti bistvenim eh, predlogom spremembe, to slabi stališče našega odbora v pogajanjih o proračunu. In danes ni na ključje, da gospoda Butikoferja ni bilo. S tem smo poslali močen signal, kar se tiče našega starišega glede zelene knjige, ampak v razpravah o proračunu nam takšno ravnanje ne bo koristilo in to pri zelo pomembni točki, ko gre za naš proračun. To, kar so naredili zeleni tukaj za poročevalcem, danes ni bilo dobro za naš odbor. Dobro, to bomo vzeli na znanje. Gospod Turmes želi odgovoriti. Ja, na kratko morate razumeti nekaj. Projekt ITER stane toliko milijard, ki so tehnično tako nedorečene, da če ne bomo podvomili v določene zadeve, torej kaj se bo zgodilo z vprašanjem, da Japonci ne bo mogli dostavljati, ker je tsunami, uh, um, zaprl določene, določena podjetja, kaj bo se zgodilo z uh, podjetjem JET. In če smo odkriti, tudi v nemški CDU obstajajo glasovi, ki dvomijo v ta projekt in zato se mi zdi vaša izjava sedaj tukaj nekoliko neprimerna. Tudi to bomo vzeli na znanje, pravi predsednik. Samo še nekaj kot splošno pripombo vsaka politična skupina ima pravico in dožnost, da glasuje tako, da glasuje v skladu za svojo politično odgovornostjo. Drugič, obstajajo vprašanja, kjer se zgodi tako, da če sam ne sprejmeš odločitve, je vedno, ker ne moreš sam sprejeti odločitve, je vedno bolje, če nastopiš enotno, kot pa eh, če se stališča znotraj odbora razhajajo. To sem želel podariti. Ta točka se mi zdi pomembna in pripričan sem, da bomo v prihodnje to upoštevali. če so neka vprašanja pomembna, pa, pa obstajajo politična razhajanja, potem ne moremo ta razhajanja preprosto ignorirati. Tako sedaj pa točka 15, vesoljska strategija Evropske unije, ki koristi državljanom. Um, najprej bi dal besedo kolegu Patričelu, kajti on je poročevalec za to temo. Gospe in gospodje, prosim vas, da ste nekoliko bolj tihi. Gospod Patričelo, še nekoliko počakajte, prosim, kakšno minutko. Gospod predsednik, morda bi bilo bolje, če bi najprej spregovorila komisija, zato da bi ponazorila ta ukrep, ki ga je pripravila in ki bo močno vplival tudi na naš projekt ITER. Potem pa bi sam odgovoril na predloge komisije, če se strinjate s tem. Hvala. Ja, prav imate. Predvideno je bilo, da bo najprej govorila komisija, ampak želel sem vam dati besedo kot vprašavalcu. No, ampak, eh, eh, če se strinjate s tem, dajem besedo najprej komisiji. Ja, kdo je pa z nami? Augusto Gonzales. Augusto Gonzales, izvolite besedo. Bi vi naredili uvod v to razpravo? Hvala lepa, gospod predsednik. Na kratko par besed o tem sporočilu. Naslov sporočila za vesolsko strategijo Evropske unije, ki koristi državljanom. Pošilja zelo jasno sporočilo. Evropska vesolska strategija bi morala služiti interesom evropske politike in evropskih državljanov. V nasprotju s tem, kar nekateri mislijo, je vesoljska dejavnost pravzaprav zelo prizemljena in državljani imajo na področju okolja, boja proti podnebnih spremembam, varnosti, humanitarne in razvojne poči, pomoči ter prometa precejšnje koristi od teh vesoljskih aplikacij. To je tudi zapisano v strategiji v 2020. Vesoljska strategija krepi konkurenčnost in tako naprej. Poleg tega pa nam daje precejšno moč tudi na mednarodni ravni. Komisija je v svojem sporočilu predelila ključne dejavnosti za Evropsko unijo. Najprej bi morali dokončati Galilejo in vse ostale programe povezane z njim. Ti programi bodo okrepili dobrobit naših državljanov, zato ker bo naprimer promet bolj varen, večja bo tudi civilna varnost, tudi invalidnim in starejšim osebam bomo lahko zagotovili večjo varnost vse to koristi celotnemu gospodarstvu, telekomunikacijam, varnosti, okolju in tako naprej. Treba je spremljati tudi program GMES. GMES igra ključno vlogo pri spremljanju okolja, pri spremljanju podnebnih sprememb in prilagajanju varnostne politike le tem dejavnikom. Tudi razvojna pomoč, humanitarna pomoč in civilna zaščita so uh, področja, ki neposredno vplivajo na državljane. Mislim, da če bomo uporabili vse ustrezne informacijske vire, bomo vsi imeli koristi od tega. Tretja prednostna naloga, ki jo je predelila komisija, pa je varnost v vesolju. Tri glavne vsi smo oblikovali v tem okviru. Najprej moramo izkoristiti potencial GMS-a na področju spremljanja meja, nudenju podpore pri pomorskemu nadzorovanju in nadzorovanju morja. Potem je treba obnoviti tudi obstoječo vesolsko infrastrukturo, ki je v lasti držav članice in Evropske unije. To infrastrukturo lahko uporabimo za področje varnosti na splošno. Tretja os pa se nanaša na vesolsko infrastrukturo, ki jo je treba zaščititi pred sončno radijacijo, preko, pred različnimi kolizijami in tako naprej. Vesolska infrastruktura je postala kritična infrastruktura za delovanje in dobrobit naše družbe. Komisija tudi meni, da bi Evropska unija lahko odigrala pomembno ulogo na tem področju, da bi lahko podpirala naša prizadevanja. Kar zadeva vprašanje finančnih virov, pa naj povem, da je treba te ukrepe izpeljati v okviru večletnega finančnega okvira. Komisija podarja, da moramo zagotoviti neodvisnost odvisen dostop do vesolja, kajti edino tako bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili in izpeljali tudi prednostne naloge. Vesolska industrija bi morala biti deležna posebne pozornosti, zato ker je ključni sektor v naši družbi. Leta 2010 je industrija za področje vesolske politike imela dobiček oziroma prihodek 6,1 milijarde evrov in zaposlovala več kot 30 tisoč oseb. Mislim, da ta tehnologija igra pomembno vlogo v vsakodnevnem življenju. Komunikacijski sateliti nam ponujajo seveda tudi različne storitve, radio, televizijo, potem eh, široko poslovni internet. Ta tehnologija bo pomagala tudi pri nujnem odzivanju pri storitvah, ki jih nudimo doma in tako naprej. Komunikacijski sateliti igrajo pomembno vlogo tudi pri izvajanju digitalne agende za Evropo. Raziskave in inovacije so ključnega pomena, če želimo, da bo evropska industrija temeljila na znanju in da bo konkurenčna. Raziskave bi morale podpirati razvoj kritičnih infrastruktur, predvsem tistih, ki so ključnega pomena za ohranjanje neodvisnosti vesolskega sektorja, ter tiste prebojne tehnologije, ki predstavljajo pravzaprav ključne tehnološke premike. Komisija meni, da je nujno sodelovati z državami članicami, da je treba vzpostaviti tesno sodelovanje tudi pri oblikovanju vesolskih politik. Ključni cilj teh politik pa bo, da se prouči industrijska osnova, tudi male in srednje velika podjetja, da se poveča konkurenčnost na svetovni ravni, da postanemo neodvisni od drugih, ko gre za naprimer lansirnike in da zagotovimo ustrezne proizvodne in storitve. Kot je zapisano v sporočilu, mednarodno sodelovanje je na področju vesolja ključnega pomena, zato mora Evropska unija ohraniti in poglobiti vesoljski dialog in sodelovanje s strateškimi partnerji, kot sta ZDA, Rusija. Spostaviti treba dialog z obstoječimi in novorastočimi vesoljskimi silami, predvsem z Judsko republiko Kitajsko. Komisija meni, da bi tudi Afriki morali posvetiti posebno pozornost, zato da bi tudi afriška celina lahko koristila evropsko znanje in evropske satelitske sisteme, predvsem, ko gre za navigacijo. Komisija tudi meni, gospod predsednik, da bi morali bolj podrobno obravnavati upravljanje z vesoljem. Države članice bi morale sodelovati z Evropsko vesoljsko agencijo. Izboljšati je treba tudi usklajevanje in upravljanje z vesoljskimi programi. Najlepša hvala za pozornost. Ganz herzlichen Dank und äh, Hvala lepa. Po tem uvodu pa dajem besedo kolegu Patričoli. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rad zahvalil komisiji, zato ker je na zelo jasen in skrčen način predstavila ta zelo kompleksen politični predlog. Strinjamo se s tem, kar je predlagal generalni direktorat za industrijo, ki meni, da bi morali oblikovati evropsko vesolsko politiko, ki bi koristila državljanom. To je vesolska politika, ki bi vsaj v luči strateških, gospodarskih in socialnih pacev v tem sektorju morala biti zelo ambiciozna. Dejavnosti in vesolske aplikacije so namreč bistvenega pomena tudi za rast naše družbe. Prinašajo namreč temeljno dodano vrednost tudi za vsakodnevno življenje državljanov. Vesoljski sektor ima ključno vlogo in to je jasno zapisano tudi v Lizbonski pogodbi. Člen 189 Evropski uniji nalaga odgovornost za usklajevanje in utrjevanje vesoljskih politik in programov na nacionalni ravni, zauzeti bi morali evropski pristop, zato da bi zagotovili znanstveni, tehnični napredek in industrijsko konkurenčnost. V poročilu, ki ga bom odboru predložil čez nekaj tednov, bom predstavi tudi nekaj ukrepov, za katere menim, da bi jih morali podpreti, kajti s tem bo tudi sporočilo Evropske komisije dobilo večjo verodostojnost. Če želimo, da bi evropska vesoljska politika bila verodostojna, nujno potrebna in si začrtala objekt, ambiciozne cilje, potem ji moramo zagotoviti ustrezne finančne vire. Zato se mi v prvi vrsti zdi pomembno to, da sprejmemo strezne finančne in operativne instrumente, ki bodo prispevali k boljšemu izvajanju vesolskih pobud na evropski ravni, naprimer Galileo, GMES in tako naprej. Vsi ti programi bi morali dolgoročno gledano biti vzdržni in uspešni. Mislim, da bi morali gledati tudi dolgoročno in se pogovarjati z industrijo. Pomembno je, da komisija zagotovi vse potrebne vire, ne samo za lansiranje predvidenih satelitov, temveč predvsem zato, da bi se pokrili tudi stroški tehnološkega razvoja teh satelitov in tudi stroški občasne zamenjave teh satelitov pomembno pa je, da razvijemo tudi nove aplikacije. Satelitski sistemi, ki niso popolni in ki ne delujejo dobro, izgubljajo na konkurenčnosti in na uspešnosti, predvsem v primerjavi s konkurencom. Zato bi v tej luči morali storiti veliko več tudi z gospodarskega vidika. Pri Galileju bi morali vložiti veliko več, če želimo, da bi bila evropska vesoljska strategija verodostojna. Tudi GMES bi moral biti vključen v evropski proračun in ne izključen iz njega, kot je trenutno predvideno. Če bomo GMES izključili iz evropskega proračuna, mu bomo zadali preuranjeno smrt. Temu, tega pa se ne smemo privoščiti, kajti GMS bi lahko za številne politike skupnosti in evropske državljane prenesel dodano vrednost. Poleg tega bi morali imeti na voljo zadostna finančna proračunska sredstva. To je nujen predpogoj, če želimo zagotoviti evropski vesoljski industriji ustrezno podporo, če želimo, da kontinuirano delo, da podpira ambiciozne projekte in programe in da ohrani konkurenčnost tudi na mednarodni ravni niso pomembni samo finančni vidiki, pomembno je tudi to, da natančno predelimo, kakšen je odnos med Evropsko unijo in agencijami na evropski in nacionalni ravni, zlasti, ko gre za upravljanje skupnih programov in projektov. Poleg tega bomo morali opredeliti tudi temeljna načela, ki jih je treba upoštevati pri varovanju vesolskih programov in opreme. Ne bi smeli nepotrebno porabljati denarja, predvsem pa bi morali uporabiti že obstoječo infrastrukturo, kar pomeni, da so države članice pri tem še kako pomembne, zato ker so one bile tiste, ki so vlagale v to infrastrukturo. Evropska vesolska politika je zelo pomembna in Evropski parlament bi preko našega odbora lahko skladno s členom 189 nove pogodbe pripravil ustrezno besedilo, ki bi omogočil dodatno trajnostno rast vesolske strategije, ki je nujno potrebna za Evropsko unijo. Hvala. Ja, dann darf ich dem Kollegen Glante das Wort geben. Zdaj pa kolega Glante. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, mislim, da je komisija jasno povedala, kakšne koristi lahko imamo v Evropski uniji od eh, vesoljske politike. To poročilo bo dobilo večinsko podporo v parlamentu, brez nadaljnega. Sam se želim osredotočiti na nekaj točk, ki bodo morale biti predmet razprave v prihodnosti. Dve točki je že omenil poročevalec. Tudi sam sem menil, da morajo sredstva biti primerna um, našim zahtevam. Tukaj sprejemamo pomembne cilje, se trepljamo po rami, ampak kasneje pa ne pokažemo nobenih rezultatov. Zelo si moramo prizadevati, da se bo to spremenilo. In pa drugič, znotraj financiranja GMS-a, uh, eh, za sredstvi, ki niso samo predmet proračuna, s tem se ne strinjam, mislim, da bi morali vse skupaj financirati znotraj institucij, znotraj Evropske unije. Drugič, pozorni moramo biti na to, da imamo pri teh pri projektih tudi ustrezne izvajalce. Uh, Um, podobno se je zgodilo pri Galileju. Jasa, e sodelovanje z Jaso e je dobra, ampak Jasa e vedno znova, um, vedno znova prihaja do navskrižja pristojnosti. Znotraj Evropske unije in 27 državah članicah se zgodi, da ja, tukaj konkurenca ni posebno velika, samo nekaj podjetij se ukvarja s tem področjem. Uh, In zato moramo poskrbeti za to, da bodo države članice, ki niso neposredno udeležene pri ustvarjanju vesoljske politike, prav tako imele določene koristi od te politike. In pa še tretja točka, na katero bi želel opozoriti. Z nekaterimi kolegi smo si eh, v Rimu ogledali asteroid eh, projekta Galileo. Um, ja, dobro je bilo to enkrat uh, v resnici doživeti in ne vedno zgolj samo govoriti o tem. Uh, tam je bilo veliko komunikacijskih uh, mehanizmov, ki mm, bodo pomenili tudi revolucijo v fotovoltaiki in tako naprej. To vse to so stanski proizvodi, ki so prav tako pomembni. In pa še. Uh, vprašanje dvojne izrabe satelitov oziroma satelitskih podatkov. O tem smo vedno znova govorili pri Galileju in vedno znova sem kot uh, poročevalec pri poročilih o Galileju povedal naslednje. Nimam problema s tem, da tudi druge organizacije uporabljajo signale, ki jih. Uh, sprejema Galilejo. Ampak nekateri kolegi se s tem ne strinjajo, vedno znova dobim eh, vprašanja o tem, kako je sedaj z izrabo teh podatkov v vojaške namene in tako naprej. In jasno je potrebno povedati ljudem, da ne želimo Eh, da bi drugi uporabljali naše podatke v vaške namene, sami pa se spoh ne bi zaščitili. V glavnem, vse to je potrebno upoštevati in potem bomo dobili tudi dobro poročilo. Kolika Remek. Eh, děkuji, pane predsedo. Eh, také... Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam sem vesel, da imamo sedaj na voljo ta dokument, ki po mojem mnenju predstavlja korak v pravo smer. Evropska unija vse predolgo ni imela na voljo takšnega dokumenta. Veliko stvari je že bilo izrečenih, ne bi jih še enkrat ponavljal. Zato bi rad povedal samo to, da v Evropi nimamo na voljo dovolj znanja oziroma tega znanja nismo uspeli ustrezno prenesti naprej. Spomnim se, da je med ZDA in Sovjetsko zvezo takratno obstajala velika konkurenčnost pri raziskovanju vesolja. Sam sem takrat delal na vzhodni strani, vendar je bil na vkljub tej konkurenčnosti, bil v tistem obdobju oblikovan skupni projekt in sicer Sojuz Apollo v letu 75. S pomočjo tega projekta so potem razvili tudi skupen leksikon za področje vesolja. Šlo je za sovjetsko-angliški oziroma rusko-angliški leksikon. Evropa v tistem obdobju ni igrala vidne vloge. Evropa je res porabila manj denarja v tistem obdobju za raziskovanje vesolja, vendar je vseeno uspela držati korak tudi s tema velikima velesilama. Na srečo pa so se stvari spremenile. Vesel sem, da imamo sedaj na voljo tudi strategijo Evropske unije. Dobro je, da se v tem dokumentu omenjajo Galilejo, EGNOS, GMS. Ne bom ponavljal vseh podrobnosti. Strinjam se z gospodom Glantejem, ki pravi, da so z vesolsko politiko povezani tudi vidiki varnosti. Popolnoma prav ima. Eno od ključnih vprašanj ki se izpostavlja v poročilu, je tudi vprašanje neodvisnosti pri odkrivanju vesolja in dostopanju do vesolja. Tako da bi po mojem mnenju predvsem potrebovali nek vizionarski dokument, ki bi bil dovolj prožen, ki bi dopuščal spremembe in prilagoditve skladno s posameznimi izzivi in odkritji, do katerih bo nedvomno prišlo v prihodnih letih. Tisto, k čemu vsi stremimo, pa je, da bi to vesolsko politiko nekoliko prizemljili, jo na nek način odcepili tudi v glave običajnih državljanov, zato da bi tudi državljani bolje razumeli, zakaj potrebujemo vesolsko politiko. Samega vprašanja financiranja se ne bom dotaknil, vsem je jasno, da je to ključno vprašanje. Menim pa, da lahko pošljemo naslednje sporočilo. Če bomo danes varčevali z milijoni, ki bi jih lahko uložili v to področje, potem bomo čez nekaj let izgubljali milijarde. Zato bi ti projekti morali biti v proračunu ločeni in ne samo dodani drugim projektom. Pane predsedo, ja se pripojim k svim kolegom Gospod Tošenovski, hvala lepa, gospod predsednik. Strinjam se z ostalimi kolegi, ne bom ponavljal stvari, ki ste jih že slišali. Ta dokument je po mojem mnenju zelo pomemben. Delno zaradi tega, ker se v tem dokumentu opisuje to, kakšno vesolsko infrastrukturo Evropa potrebuje. To je področje, kjer bi posamezne države članice imele precejšnje težave pri samostojnem vzpostavljanju infrastrukture. To je pravzaprav zelo očiten primer, kje lahko združimo svoja prizadevanja in svoje finančne vire, zato da bi potem vsi skupaj imeli koristi od tega. Vesoljska infrastruktura je zagotovo nekaj, pri čemer bomo morali storiti več. Vesoljska tehnologija nam lahko pomaga tudi pri upravljanju tehnologije, ki jo uporabljamo na kopnem, predvsem na področju transporta, naprimer Strinjam se z gospodom Glantem, ki pravi, da bi morali natančno predeliti tudi vire financiranja. Najslabše, kar se lahko zgodi pri tovrstnih projektih, je, da se potem stvari preveč razdrobljeno izvajajo, predvsem zaradi pomankljivih verov. V preteklosti smo že imeli nekaj izkušenj s tovrstnimi projekti in izkušnje kažejo na to, da bi morali poskrbeti predvsem za boljše upravljanje z Galilejem, GMS-om e in tako naprej. Resnično menim, da ne moremo dovolj poudariti tega, kako pomembni so finančni viri kako pomembno je, da zagotovimo stalen dotok finančnih virov. Zadnja stvar, ki jo potrebujemo, je, da se nam še enkrat ponovi zgodba o Galileju, ki je bila do sedaj precej neprijetna. Zato se mi zdi, da bomo morali biti nekoliko bolj odločni, nekoliko bolj trmasti in se zauzeti za to, da bomo s tem projektom lahko zagotovili nove tehnologije za prihodnost, ko bomo lahko zagotovili tudi boljšo varnost na področju prometa in drugot. Velika škoda bi bila, če bi enostavno odpisali denar, ki smo ga že porabili za vse te projekte. Tako da pozdravljam vse tisto, kar je zapisano v poročilu strinjam se tudi začrtano smerjo, predvsem bi se morali izogniti kakršnim kolim nesporazumom, bodi si glede financiranja, bodi si glede namena vesoljske infrastrukture in tako naprej. Po mojem mnenju je to ključnega pomena za prihodnost. Hvala. Kolega Weber. Oui, je voudrais euh, moi aussi profiter de la... Hvala lepa, tudi sam bi rad izkoristil to priložnost, ki jo imamo, da se pogovorimo o poročilu gospodu Patričelu. Še enkrat bi rad pozornil zvoncem alarma, predvsem glede projekta GMES. Kolegi so že vsak na svoj način predstavili pomen tega programa za prihodnost. Kot ponavadi pa imamo največje težave prav z financiranjem. Več kot 3 milijarde evrov smo že vložili v Evropsko vesolsko agencijo. Ta sredstva so bila učinkovito porabljena, vendar smo potem na veliko presenečenje ugotovili, da je 29. junija komisija predlagala, da se program GMES financira izven prihodnjega večletnega finančnega okvira za obdobje 2014-2020. Komisija meni, da bi državam članicam morali dopustiti, da same odločijo, s kolikšnim zneskom bi sodelovali pri financiranju. Mislim pa, da je to velika grožnja za upravljanje na evropski ravni, velika grožnja za zavarovanje okolja, za upravljanje s podnebnimi spremembami in za celotno evropsko industrijo. Ta program je edvis, edinstven na svetu in sedaj smo ga pravzaprav ogrozili. Ta program bi Evropski uniji lahko omogočil, da postane vodilna na področju vesolskega delovanja. Evropa bi lahko bila vodilna tudi pri uporabi vesolskih tehnologij za boj proti podnebnim spremembam, za nudenje humanitarne in razvojne pomoči in tako naprej. Tudi pri programu GMES bi morali zagotoviti sredstva iz evropskega proračuna, sicer bo ta program postopoma začel propadati ni mi treba kolegov sedaj spominjati tudi na to, v kakšnem gospodarskem kontekstu trenutno delujemo. Vlade seveda zategujejo pasove, sveko prej bo prišlo tudi do znižanja finančnega vložka strani držav članic za to vrstne projekte in programe. Če bi se Evropska unija bolj odločno zauzela, bi bili bolj uspešni. Pravzaprav je ta večja odločenost in zauzetost Evropske unije še posebej pomembna program GMS bi morali vključiti v naslednji finančni program. In program GMS bi morali financirati v višini 834 milijonov evrov letno, kot je predlagala komisija. Predlagam, da poročevalec to odločno omeni v svojem poročilu, kolege iz odbora za proračun pa prosim, da storijo vse v svoji moči, zato da bi tudi program GMS bil vključen v naslednji večetni finančni okvir. Hvala. Angelika Nibler, prosim. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. In hvala lepa tudi mnogim kolegom, ki so se že dotaknili tematike tega financiranja. Zato bi še sama povedala par stvari. Moja pripomba se nanaša na komisijo, V osnutku je bilo govora o tem, da se financiranje za, predvideva za obdobje do 2012. Po drugi strani pa tukaj piše, da naj bi šlo tukaj za prednostni ukrep in zato pravim komisiji, da mora imeti za cilj skladno politiko. Če v istem sporočilu vidimo, da gre za prednostni ukrep, ravno v tem primeru, potem bi prav komisija morala zagotoviti tudi to, da se predvidi financiranje prvič v skupnostnem proračunu in kot drugo čim prej. In zato komisijo prosim, da zauzame stališče. Kolegi so povedali, da se tukaj ne borimo proti komisiji, kajti komisija bi morala zasledovati isti cilj in sicer krepitev vesolske politike. GMS, Galileo in podobne programe bi bilo potrebno čim prej uresničiti. Naš politični nasprotnik so tukaj bolj države članice in zato sprašujem, kako je možno, da ima komisija tako nedosleden pristop. Zato prosim komisijo in kolega, da še enkrat zauzame stališče do tega. Da, To je vprašanje, ki ga je treba neposredno razjasniti. Morda bi komisija lahko kar neposredno odgovorila. Vas smem prositi, da kar odgovorite, gospod Gonzales. Hvala, gospod predsednik. Komisija tu ne vidi nobenega protislovja. Nam se zdi naš predlog za financiranje GMES-a skladen z našim sporočilom glede večletnega finančnega okvira. Naša obveznost je samo to, da financiramo vse evropske politike. Komisija se sicer strinja, da bi morali Galileju in GMS-u e dati prednost, vendar mi razlikujemo med tema dvema projektoma. Evropska unija je edini lastnik Galileja zato mora uskladiti to svojo potrebo po financiranju z omejitvami pri finančnih sredstvih, ki jih imamo na voljo za vse politike. In tudi za GMS e moramo najti ustrezna finančna sredstva. V sporočilu komisije se GMS e omenja in prav zaradi tega je komisija tudi iskala alternativne načine za prihodne financiranje GMES in sicer izven evropskega proračuna. To je zelo težavna naloga, vendar je komisija sedaj predlagala konkreten ukrep, kako bi se lahko lotili prihodnega financiranja GMES-a. Seveda se bomo morali še pogovoriti o tem, kako natančno se bo ta program financiral. Hvala. Dobro, potem bomo vzeli to informacijo na znanje. Morda tudi meni dovolite, da povem nekaj. Mislim, da moramo biti zelo pozorni. To je seveda namenjeno tudi komisiji. In sicer slišali smo, da gre pri vesoljski politiki za eno pomembnih nalog, saj po Lizbonski pogodbi in zato moramo potem biti tudi dosledni. In če rečemo, da je to ena najpomembnejših nalog, je potem treba dati na voljo tudi sredstva. In to velja tako za projekte, ki že tečejo, kot tudi za nove projekte. Zdi se mi, da je nekoliko nekredibilno, če govorimo, začeli bomo take in take projekte, zelo veliko potezno, potem pa ne samo, da se ne najde denar za nove projekte, ampak se tudi starih ne izpele do konca. In moram reči, da s tem postaja politika zelo neverodostojna. In če ne bo denarja za sedanje ukrepe, potem me zanima, kako bomo v pogajanjih z svetom prišli do enega samega evra za nove projekte. Kajti Če bi sem bil predsednik neke države, bi takoj rekel, ne rabimo novih projektov. Zato se mi zdi, da moramo biti zelo pozorni. Kolegi so namreč pravilno dejali, tukaj gre za zelo pomemben projekt, ne samo kot nek um, demonstracijski projekt, ampak tudi kot prikaz potencijala za industrijo. Vsi vemo, kaj se je v zadnjih desetletjih dogajalo v Ameriki, vemo, kakšen je potencijal tam. Toliko samo kot pripomba. Gospod Patričelo, želite še enkrat besedo? No, diciamo che eh, nella... No, ja. V svojem poročilu sem zapisal mnogo stvari, na nek način sem pozdal tudi povzetek odgovora na sporočilo komisije. Zagotovo je prednostnega pomena to, da se vključi GMS e tudi v proračun Evropske unije. To mora ostati prednostna naloga. Vendar To ni vprašanje, s katerim se bi ukvarjal naš odbor. Drugi kolegi bodo analizirali seveda celoten predlog, ki ga bodo morali skrbno preučiti. Vse je odvisno tudi od dela, ki ga bomo opravili v prihodnih tednih. Gotovo se bomo pogovarjali tudi s komisijo, zato da bi našli rešitev, ki bi bila strani vseh čim bolje sprejeta, po možnosti soglasno. Zato se bomo še srečali na to temo, se o tej temi pogovarjali, storili bomo vse zato, da se ta dosje, ki je zelo pomembna za Evropsko unijo, premakne naprej. Predvsem pa so ti programi pomembni za nas in za Evropo. Hvala. Gut, dann, uh, herzlich... Dobro. Potem se samo še zahvalim, to bo zelo pomembna naloga in mislim, da bi morali to narediti za osrednjo temo, ne samo za tiste, ki so strokovnjaki na to temo, ampak mislim, da to mora postati tema širšega članstva našega odbora. Jemljem si to pravico, da rečem, da recimo, ko pogledamo, koliko je poslancev, kadar govorimo o energetiki, o podnebnih spremembah in po drugi strani, koliko je poslancev, ko govorimo o vesolju, vidim, da je to ne ustrezno razmere. Mi se ne smemo zreducirati zgolj na nek podnebni eh, odbor. Mislim, da je še veliko drugih tem in več bi moralo biti kolegov. Hvaležen sem tistim, ki so danes prišli. In Upam, da bo vsak do svoje politični skupini zagotovil podporo tudi za te teme. Prehajamo na naslednjo pomembno temo in sicer gre za promet. In sicer kolega Karinš se je trudil okrog te tematike in sedaj mu kar tudi dajem besedo. Dankeschön, Herr Vorsitzende. Uh, äh, briefly, uh... Zelo na kratko, gospod predsednik. To je mnenje, ki smo ga pripravili za odbor za promet in sicer glede sporočila komisije o načrtu za enotni evropski prometni prostor na potih konkurenčnemu in zviri gospodarnemu prometnemu sistemu. Bom skušal biti kratek, kajti tole dopoledne se kar podaljšuje. Pet ključnih stvari bi rad izpostavil na kratko. Vsi menimo, da so cilji iz bele knjige vredni naše podpore. Drugo, konkurenčnost. Ko gre za politike varčevanja z energijo, se mi zdi, da ne bi smeli kakorkoli omejiti mobilnosti. Predvsem pa bi morali ovrednotiti vse ukrepe z vidika tega, kakšen učinek imajo na konkurenčnost. Ne želimo biti manj konkurenčni samo zato, ker vrčujemo z energijo. Tretje, IKT in uloga IKT-ja. Tu se po mojem mnenju skriva velik potencial, predvsem, ko gre za povečanje učinkovitosti pri somodalnih načinih prometa, kar pomeni, da se nekaj pripelje z ladjo, to se raztovori v pristanišču in se potem ta tovor odpelje z vlakom ali kako drugače naprej. Tu imamo še ogromno potencijala, kako povečati učinkovitost, kako zmanjšati škodljive učinke, tako da je treba samo na nek način odkleniti ta potencijal, ga sprostiti, potencijal IKT-ja. Tudi nove tehnologije nam lahko pomagajo pri zmanjševanju uporabe določenih tipov prometa. Četrtič. Kaj lahko evropske raziskave prispevajo k temu, da se poveča učinkovitost? Temu bi morali dati večji podarek, predvsem pa bi morali podariti to, da je treba rezultate z področja raziskav potem tudi ustrezno prevesti v realnost. Izvajanje je torej ključnega pomena. Petič, biogoriva. Po mojem mnenju obstaja tudi pri biogorivih velik potencial, če bi jih bolj uporabljali, bi zmanjšali svojo odvisnost od nafte in naftnih proizvodov. Več bi morali uvajati biogoriva tudi v gorivno mešanico, vendar se mi zdi, da bi najprej morali stvari ustrezno obrazložiti potrošnikom. Predvsem v naši državi, v moje državi, se potrošniki bojijo uporabe biogoriv v gorivni mešanici, zato ker menijo, da bo to škodovalo motorjem vozil. Zato bi morali to gorivno mešanico z biogorivi ustrezno razložiti, da bi vsi, ki jih to zadeva, stvari tudi dobro razumeli. To je torej teh pet ključnih točk, ki bi jih rad izpostavil. To so moji predlogi in z veseljem prisluhnil vašim odzivom. Hvala. Hvala lepa, gospa Hol. Najprej bi se rada zahvalila gospodu Karinšu za to, da je na tako jedrnat način vse skupaj predstavil. Na točki 2 in 5 bi imela par pripomb. Vesela sem, da je kolega to omenil, kaj ti z njim se strinjam. Energetska učinkovitost in konkurenčnost sta vprašanji, ki bi jo morali obravnavati skupaj. Mislim pa, da smo lahko nekoliko bolj pozitivni, kaj ti obstajajo dokazi, da če si energetsko bolj učinkovici, tudi bolj konkurenčen. Če si pogledamo oceno učinka komisije, lahko vidimo, da je pri življenjskem ciklusu nekega tovornjaka moč privrčevati več kot 2100 evrov. Tudi predstavniki evropske industrije se s tem strinjajo. Več kot štiri leta traja, da se povrnajo ti začetni višji stroški preko zniženih stroškov goriva. Zato se mi zdi, da bi morali upoštevati tudi učinkovitost vozil. Na voljo imamo tudi ustrezno tehnologijo za učinkovitost vozil, to že obstaja na trgu, tako da nam ni treba na novo izumljati stvari, temveč samo uporabiti to, kar že imamo na voljo. Je pa res, da se tudi potrošniki že obnašajo drugače in drugače ravnajo. Tudi v mojem volilnem okrožju so posamezniki začeli kupovati vozila, ki porabljajo manj goriva in izpuščajo manj kot 100 gramov CO2 -ja na kilometr. Za več kot dvakrat se je podvojil nakup takih vozil in v letu 2010 so jih v našem volilnem okrožju kupili kar 57 tisoč. Pomembno pa je, da se bolj podrobno lotimo tudi biogoriv. Ne vemo, koliko so biogoriva res učinkovita. Zato moramo najprej počakati na študijo komisije. Težko bo kar sprejeti neko biogorivo, čeprav je proizvedeno v Evropi, če to gorivo ni trajnostno in če ga ne moremo vključiti v gorivno mešanico. Tudi bioetanol uvažamo iz Brazilije, kot veste. Obstaja cel spektr biogoriv, ki so trajnostna goriva, in ki bodo dosegala dobre rezultate. Mislim pa, da bi morali omeniti tudi biogoriva druge generacije, ki bi jih proizvedli v Evropi. S tem bi delovali na veliko bolj gotovem terenu in mislim, da je to prava pot za naprej. Kako proizvajati biogoriva, kako jih proizvajati na trajnosten način. Odločno se tudi strinjam s poročevalcem, ki pravi, da bi morali ljudi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 Gospa Thompson in pa politična skupina mislimo, da je pri tem stališču govora z številnih zanimivih vidikih, ampak manjka pa eden izmed njih, namreč evropski, v evropskem prometnem sistemu, namreč električni avtomobili. E, to je pomemben korak v smer e, brezoglične prihodnosti. Tukaj je električni avtomobil v središnjega pomena. Eh, ampak zato mora biti izpolnjene določene zahteve. Najprej, odkud bomo dobili energijo za polnjenje teh avtomobilov, vprašanje standardizacije in pa uh, povezava z pametnimi omrežji. Na ta tri vprašanja se moramo eh, sredotočiti in uh, gospa Tomcem bo v imenu naše politične skupine v tem smislu vložila tudi nekaj predlogov sprememb. Pa še pripomba z moje strani, ker je to omenil tudi poročevalec, vprašanje alternativnih goriv, uh, um, kako jih sprejemajo prebivalci. Sam prihajam iz srednje velike države, kjer tudi obstaja uh, problem zaradi gorivne mešanice. No, ker bi, če bi menil, da državljane skrbi trajnostna, trajnostni značaj tega goriva, potem uh, uh, me to ne bi skrbelo. Ampak v glavnem gre za pomisleke, torej ljudi je strah, da bo to, ta gorivna mešanica škodila uh, Eh, njihovim avtomobilom. Zato je potrebno poskrbeti za večjo osveščenost. Včasih eh, so ljudje bolj lahko miselni pri vprašanju, kaj njihovi otroci je v šoli, kot pa pri vprašanju, kaj tankajo v svoj avtomobil. Hvala, kolega Weber. Oui, euh, ce livre blanc est un. Bela knjiga je zelo ambiciozen dokument, morda celo nekoliko preveč ambiciozen. Naj vas spomnim na to, da se tudi pri tem besedilu, tako kot pri mnogih evropskih besedilih, zgodilo, da stvari niso upoštevali. Tudi ciljev iz bele knjige z leta 2001 nismo izpolnili. Zato bi bilo morda smiselno obrati drugačno metodo. Tiste preveč ambiciozne cilje. Vsaj dolgoročno gledano bi morali spremeniti v srednjeročne cilje, ki bi jih bilo možno izpeljati tudi v krajšem obdobju. S tem bi nacionalnim, regionalnim politikom zadali bolj jasne usmeritve glede nadaljnega delovanja. Promet v prihodnje bo moral po eni strani ponuditi ustrezne odgovore na pričakovanja državljane grede mobilnosti, izpolniti bo moral pričakovanja z gospodarskega področja, predvsem bi morali podjetjem omogočiti, da bolj pogosto združujajo posamezne transportne poti, potem bi morali preprečiti relokalizacijo, uporabiti bi morali tisto tehnologijo, ki bi nam omogočila, da bi optimizirali promet, da bi zmanjšali promet, kjer to ni potrebno, zlasti na delovnem področju. Zato resnično obžalujem, da mobilnost oseb in dostopnost oseb nista dovolj upoštevana v dokumentu. Tudi teritorijalna kohezivnost se premalo omenja v tem dokumentu. Enoten evropski prometni prostor ne bomo mogli vzpostaviti, če ne bomo zagotovili enakih možnosti glede dostopa in mobilnosti za državljane in za podjetja. Na koncu pa bi rad podaril še to, da v beli knjigi, v enem izmed delov te bele knjige, najdemo tudi deset oštevilčenih specifičnih ciljev. Mislim, da je to zelo dobro, da smo se dela lotili na tak način, da smo vse cilje natančno opredelili, jih oštevilčili in tudi datumsko določili. Vendar je deveti cilj nekoliko brez vsebine. Piše namreč, da bi morali uh, vzpostavljati sistem uporabnik plača in onesnaževalec plača. Tu si želim, da bi v beli knjigi zapisali nekoliko več, nekoliko bolj konkretno, kako bomo izvajali sistem onesnaževalec plača. Ali bomo za cestni promet naložili više davke kot za letalski ali pomorski promet promet, ali bomo torej obdavčili tisto obliko prometa, ki najbolj nasnažuje za to, da bo ta manj privlačna. Hvala. Ja, ali želi še kdo od komisije kaj povedati? Gospod Karinc, prav tako ni treba. Mikrofon, prosim. Ja, potem pa lahko pozorimo še na rok za vložitev predlogov sprememb 6. september ob 12. Če želi kdo vložiti predlog spremembe, naj to naredi do takrat. Na to pa bomo skupaj z gospodom Karisom iskali rešitve. Dobro, s tem zaključimo to točko. Pri točki 17 nimam nič zapovedati. Eh, vsi veste, da se spet srečamo 8. septembra. Zato vam želim še lep dan. Ne, najprej še gospod Odi. Eh, gospod predsednik, na začetku tega tedna je eden od kolega vprašal, če bomo 8. septembra glasovali. Rekli ste, da boste dali dodatne informacije v zvezi s tem. Nekatere politične stranke, tudi moja, namreč eh, takrat namerava nekam odpotovati. Ali bomo glasovali 8. ali ne? Sekretarjat pravi da verjetno bomo morali glasovati tako, da bomo lahko upravili vse te stvari. Dobro, ja, morda to ni dobro, ampak je nujno. Če bo možno to preprečiti, potem bomo to naredili, to si bomo še ogledali, ampak treba pač spoštovati časovnice. Prosim vas samo, da me čim hitreje o tem obvestite. Auf Wiedersehen, das war's für heute. Nasvidenje, to je vse za danes.